ljudi, imamo veliko finančnih in monetarnih strokovnjakov, ki so ženske. V podjetjih, v finančnem sektorju in v bankah, kjer obstaja raznolikost in uravnotežena zastopanost spolov, je tudi odločanje bolj uravnoteženo. Veliko smo se naučili tudi iz finančne krize. Kaj želim povedati? Moški namreč raje sprejemajo bolj tvegane odločitve. Tega si nisem izmislila jaz, to vidimo v dejstvih. In to, na to kažejo podatki, ki so jih zbrale institucije. Zato je dobro, da imamo raznolike upravne odbore in bolj uravnoteženo odločanje. Zato menim, da bi bilo dobro, če bi skupaj sodelovali za prihodnost pri postopkih, zato da zagotovimo večjo zastopanost žensk. V direktivi o ženskah v upravnih odborih sem to že omenila. V prvi stopni postopka izbire bi si morali pogledati strokovno znanje, kvalifikacije in izkušnje, skratka poklicne kvalifikacije osebe, tistega spola, ki je premalo zastopan. Temu je treba dati prednost. Nekega dne bo lahko moški tisti, moški spol tisti, ki bo premalo zastopan. Zato smo to formulirali na neutralen način. Že peto leto se komisija ukvarja s tem vprašanjem in slišali smo že v mojem času, sem slišala veliko mitov. Slišala sem, naprimer, da smo ženske drugačne, imamo drugačen način razmišljanja. Ja, to je res. Zato bi morali imeti to uravnoteženo zastopanost spolov. Smo drugačne, drugačni tudi po poreklu. Jaz prihajam iz totalitarne države. In ko slišim določene izraze, mi grejo krkocine po konci. in z vidika zastopanosti spolov nimamo težav, kljub našemu ozadju. Direktiva o ženskah v upravnih odborih je uvedla tudi kvote za ženske in to bi lahko uporabili tudi v procesu za finančni sektor. Veliko krat slišim, da kvote pomenijo, da bodo ženske nadomestile, da bodo slabše kvalificirane ženske nadomestile moške, ki so visoko kvalificirani in usposobljeni ter izkušeni, ampak ni tako. Zaradi tega, ker smo se naučili iz finančne krize in zaradi sprejemanja tveganih odločitev, je uravnoteženost med spoloma le zaželjena. Še dve pripombi imam. Pred nekaj minutami smo slišali, smo videli veliko mladih tukaj v tej dvorani. Dve stažistki sta me tudi obiskali in mladi ne govorijo toliko o diskriminaciji, ampak so pripravljeni se spoprijeti z novimi izzivi. Mislim, da moramo izpolniti tudi nalogo, ki jo imamo pri spodbujanju teh mladih ljudi, zato da bodo samozavestni in da bodo pripravljeni prevzeti položaje, ki so zelo zahtevni. Na ta način bodo preprečili pretirano tvegano odločanje. In če se navežem na to, kar je govoril gospod Sožnjec, ja, grozne stvari, ne strinjam se s tem, ampak gospod in gospodje, bila sem tukaj tudi včeraj, govorili smo o akvakulturi in o zaščiti rib. In včeraj sem slišala, da ribe ne zaslužijo naše podpore, ker nimajo glasovalne pravice in ne morejo voliti. Tako da take formulacije ne morem sprejeti. hvala lepa komisarka jourová. zdaj pa ponovno gospa ziad za svet. gospe in gospodje poslanke in poslanci za zaključek naj vas naj vam še enkrat zagotovim da kar zadeva imenovanje na področju ekonomskih in monetarnih zadev evropske unije se je svet močno zavezal k spoštovanju uravnotežene zastopanosti spolov na teh položajih. Zavedamo se vloge sveta v teh procesih. Hvala še enkrat za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa Čion. Pet resolucij smo dobili ob koncu razprave. Razprava je s tem zaključena. Glasovali bomo v četrtek. Ja. Äh, Za kratek čas prekinjam sejo.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 Je zelo pomembno to, da imamo lahko razpravo s predsednikom vlade Slovaške republike o prihodnosti Evrope. Gospod Pellegrini je v srčju demokracije in po predstavitvi stališča Evropske komisije in Francije želimo vedeti, kakšna je vizija prihodnosti Evrope, vsake posamezne države. Ta razprava je za nas zelo pomembna. Želimo okrepiti vlogo in položaj Evropskega parlamenta. Sebinsko gledano je priseljevanje pomembna točka. Evropski parlament je odobril reformo davljenskih pravil. Evropski svet je tudi podal svojo odločitev, obenem pa želimo več vlagati tudi v Afriko. Še ena pomembna točka je socialna politika. Močno si prizadevamo za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi. Smo za realno gospodarstvo in obenem moramo posvečati pozornost boju proti podnebnim spremembam. Prihodnost Evropske unije v teh težkih trenutkih. Kitajska. Danes bo Evropski parlament glasoval o politiki povezani s Kitajsko. Na dnevnem redu pa so še druge pomembne točke. Pred evropskimi volitvami. Ena od teh točk je Brexit. Včeraj je bila tukaj tudi gospa May. In glede teh točk nas zanima, kakšno je stališče Slovaške republike. Gospod predsednik vlade, beseda je vaša. Vi prego di registrarvi per il caso prosim, da se tudi sproti javljate k besedi za postopek proste razprave. Elektronski sistem za javljanje k besedi je odprt. Gospod predsednik, gospod podpredsednik komisije, spoštovani voditelji političnih skupin, spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu. Hvala za to priložnost, da sodelujem v tej razpravi o prihodnosti Evrope. V veliko čast mi je, da sem lahko danes tu pred vami, saj ta demokratični zbor predstavlja vse evropske državljane. Človekovo zgodovino vodi želje po ustvarjanju boljše prihodnosti in to je botrovalo tudi rojstvo Evropske unije pred 60 leti. To je potrovalo demokratičnim spremembam na Češko-Slovaškem pred 30 leti. Vodile so nas eh, za misli o svobodi, blaginji, miru, enotnosti. Evropska unija nam je prinesla mir, svobodo in blaginjo, uspeh in celo za male države, kot je Slovaška, velja enako. Spoštovane dame in gospodje, Slovaška pot, pot nazaj v napredno Evropo, se je začela leta 1989 v želju po svobodi, demokraciji, človekovih pravicah, gospodarskem in tehnološkem napredku. S tem, ko smo vstopili v Evropsko unijo in v NATO pred 15 leti, smo se vrnili tja, kamor smo vedno spadali, se pravi v zahodno-evropski čezatlantski sistem vrednot. Zgodba Slovaške, ki je sledila tem dogodkom, je bila zgodba o velikanskem uspehu, čeprav pot ni bila vedno ravna in je bila včasih zelo strma. Tudi sami smo morali iti skozi težke čase tranzicije, eh, skozi obdobje velike brezposelnosti. Prestrukturirati smo morali bančništvo, gospodarstvo. Zgradili smo demokratične institucije v okviru nove slovaške državnosti. Prav tako smo prebrodili težave gospodarske krize in uspešno izpolnili kriterije za vstop Evropsko unijo in NATO. Postopek evropske širitve je bil klasičen primer premika, od katerega pridobijo vsi. Nove države članice so se vrnile v svoj tradicionalni prostor, stare države članice so pridobile nove trge. Danes smo polnopravna članica Evropske unije. Smo država z najvišjo rastjo, smo stabilna članica evroobmočja z relativno nizko stopnjo brezposelnosti in iz države izseljencev smo nedavno postali država, ki beleži več priselitev kot izselitev. Prav tako naši državljani uživajo več svobode, več blaginje, postajajo pa tudi bolj zahtevni, ko gre za njihove demokratične predstavnike. In na tej podlagi želimo posodobiti svojo državo. Na Slovaškem deluje robustna civilna družba in uživamo visoko stopnjo medijske svobode. Seveda se zavedamo, da so področja, kjer bo potrebno storiti več, še posebej v izobraževalnem sistemu, pri krepitvi našega raziskovalnega inovacijskega potencijala, pri izboljšanju državne uprave in pri preprečevanju korupcije. Slovaška lahko predstavlja zgled Evropske unije, zgled, da kadar obstajajo velike ovire, je z trdno voljo možno doseči vse. Eden od ustanoviteljev Češko-Slovaške republike leta 1918 je dejal, da ob moči in vzdržljivosti lahko dosegnemo vse, dosežemo vse. To je bilo sporočilo, ki nas je vodilo tudi po našem vstopu v Evropsko unijo, v času, ko je bilo potrebno opraviti še marsikaj. Takrat smo šli skozi težaven proces vstopanja v šengensko območje, v evroobmočje in nikoli se nismo ustavili na naši poti evropskega povezovanja, saj resnično verjamemo v moč in pravilnost evropske ideje. Združena Evropa je naravno okolje za naše bivanje in pripričan sem, da alternative temu ni. To se je očitno pokazalo tudi tekom slovaškega predsedovanja. Vrh v Bratislavi je pokazal jasen signal enotnosti EU po rezultatu britanskega referenduma. Ampak Slovaška, tako kot preostala Evropa, v tem trenutku ni imuna na napade proti vrednotam EU. To je pomembno tudi na še kako pomembnem področju svobode eh, medijev. Žal smo to občutili tudi na slovaškem reakcija je znak pomembne mere zrelosti naše družbe in naše politike. Več kot leto dni je minilo od eh, umora Jana Kučeka in eh, njegove partnerice. To je do dobro pretreslo javnost in politično srednjo. Lahko pa vam zagotovim, da je naš eh, cilj enoten. To je odkriti, najti in kaznovati storilce. Pozdravljam delo Evropskega parlamenta, vključno tudi z skupino za spremljanje vladavine prava. Čeprav je ta marsikdaj zelo kritična, nam je bila veliko pomoč. Hvala tudi Europolu, ki nam je svojim, eh, svojo pomočjo pomagal pridržati že več eh, osumljencev in danes se že pripravljamo na kazenski postopek kljub tem težkim časom Slovaška vsekakor namerava ostati v skupini najbolj integriranih, najbolj povezanih evropskih držav članic. Zavezani smo našemu skupnemu projektu in izgradi naše skupne evropske prihodnosti. Volitve na Slovaškem prihajajo kajk malo in vsekakor upam, da bodo naši voljivci izbrali jasno proevropske kandidate. Naša stranka, smer socialna demokracija, ne bi mogla predlagati bolj proevropskega kandidata, kot je podpredsednik komisije Mara Ševčevič in s tem smo dali tudi jasen signal Evropi in svetu. Dame in gospodje, slovaška zgodba o uspehu je zgodba, ki se do določene mere izrisuje v okolju, iz katerega prihajamo. Srednja Evrope, Evropa je naravno bivansko okolje Slovaške. To je naša kultura, naša zgodovina. In regionalno politično sodelovanje je konec koncev bistvo uspeha v EU. Nemško-francosko sodelovanje, Weimar, Benelux, Baltik, celo Višegrajska skupina, vse to tvori nove zamisli, nove pobude in na ta način krepi našo unijo. Slovaška trenutno predseduje Višegrajski skupini in naš ključni cilj je unesti pozitivno agendo za krepitev Evropske unije. Seveda se zavedamo razlik, tudi določenih kritik in nesporazumov, ampak v teh časih polnih izzivov moramo poskrbeti za to, da vsi obsedijo za mizo in da morebitne spore rešujemo v dialogu. Evropska unija je rezultat močne vizije in velikanskih prizadevanj več generacij. Naša dožnost je, da to varujemo, še posebej zdaj, ko Evropa in zahodne demokracije soočamo z velikimi spremembami. Izzivi prihajajo od vse povsod, tako od znotraj kot od zunaj. Vse večje so aspiracije Rusije in Kitajske in vse to zahteva močan, enoten odziv Evropske unije. Vidimo tudi, da imajo podnebne spremembe lahko nepredvidljive ekonomske, okoljske in eh, druge učinke na Evropsko unijo. Evropa, kot jo poznamo, bo preživela le, če bo ostala v ospredju, kar zadeva tehnološki napredek in inovacije. Če želimo to doseči, morajo tudi naše vlade postati bistveno bolj inovativne. Soočamo se tudi z vse večjimi razlikami znotraj Evrope, vse več socialnih razlik, eh, razpad socialne pogodbe, družbene pogodbe, vse večje regionalne in ekonomske razlike ne prispevajo k občutku enakopravnosti in enotnosti. Številni menijo, da ostajajo pozabljeni, da zaostajajo in zato ni nobeno presenečenje, da je tudi masovno priseljevanje iz držav izven EU povzročilo nove napetosti, nove konflikte. Pozabili smo se pogovarjati z našimi državljani o Evropi, o demokraciji, o naših načrtih za prihodnost. Če od nas ne slišijo odgovorov, te odgovore iščejo drugot premalo komunikacije, lahko povzroči tudi pojav dezinformacij in lažnih novic. Takšen primer je bil britanski referendum leta 2016. Jasno je, da izolacionizem, protekcionizem in nacionalizem ne predstavljajo rešitve. Naš odgovor zato ne sme biti fragmentacija v neke male nacionalne države z omejenimi viri, ampak še večja enotnost Evropske unije kot globalne sile. Dame in gospodje, kot je že storilo mojih 17 kolegov, naj bom tudi jaz pogumen in odločen, ko predstavljam svojo vizijo naše skupne Evrope. Gre za vizijo vabljive unije, ki ji državljani lahko zaupajo in ki jo podpirajo. To še vedno ostaja jasno sporočilo vrha iz Bratislave. Kot prvo, potrebujemo unijo, ki bo enotna, v kateri bo vladala blaginja in varnost. Kot drugo, unija, ki bo globalno relevantna in pomenljiva, unija, ki bo odkrita, poštena do svojih državljanov, unija, ki ji je mar za lastno prihodnost. Ampak poiskati moramo skupno pot za dosego teh ciljev. Moje vprašanje torej je, kako priti do tja? Najprej moramo biti enotni. Enotnost je bila najpogosteje uporabljena beseda pri mojih kolegih, ki so že nagovorili ta visoki zbor. In popolnoma prav imajo. Brez enotnosti med državami članicami bi postali zgolj predmet odločitev drugih. Ne moramo biti verodostojni in uspešni pri doseganju svojih idealov, če ne bomo premostili še zadnjih ostankov delitve na vzhod in zahod. Odpraviti moramo stereotipe, na katerih so temeljili naše razlike. In tu bi rad spomnil na besede slovaškega politika Mirina Hođe, ki je služil kot eh, premijer Čehoslovaške v obdobju 1935 do 1938 in leta 1942 je zapisal tole. Evropska varnost je nekaj, kar se ne gradi le na Zahodu. Evropska varnost nujno zahteva tudi Srednjo Evropo. In skupne demokratične institucije lahko ponudijo upanje za prihodnost onkraj geografskih eh, meja in razlik vlada skupen interes. Zato moramo komunicirati, poskušati razumeti se in morda narediti korak več na obeh straneh. Veliko pozitivnih primerov premoščanja razlik je, če imenujem samo dva ključna primera, če pogledamo direktivo o napotenih delavcih ali predpise o dvojni kakovosti živili je pa področje, kjer nam ni uspelo s komunikacijo, migracije. Najti moramo rešitev, rešitev, ki bo funkcionirala za vse. Migracije je potrebno ustrezno obvladovati in migracije morajo služiti evropskim interesom. Ampak politične enotnosti ne bomo ohranili brez ustrezne družbeno-ekonomske konvergence in kohezije v EU. Z drugimi besedami, blaginja mora biti dostopna vsem. Odpraviti je potrebno negativne posledice globalizacije, prav tako moramo prepričati izogibanje plačevanja davkov strani korporacij. Dosledno morajo plačevati davke v tistih državah, ki resnično poslujejo, ki resnično ustvarjajo dobičke. Boriti se moramo proti vse večjim neenakostim v družbi, prav tako moramo poskrbeti za bolj učinkovito razporeditev bogatstva. Uvedba enotne evropske minimalne plače bi bil način, kako zagotoviti evropsko solidarnost. Naša vlada je zato še kako zavezana evropskemu stebru družbenih oziroma socialnih pravic, ki predstavlja pomemben element naše prihodnosti. Slovaška prav tako zagovarja pošteno mobilnost delovne sile, kar bo omogočilo našim podjetjem in našim državljanom, da izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja enotni trg. In zato pozdravljamo dogovor o vzpostavitvi Evropskega organa za trg dela. Prav tako smo že izrazili željo po tem, da bi ta organ gostili v naši prestolnici. Kot drugo, Biti moramo globalno relevantni. Potrebujemo Evropsko unijo, ki bo igrala pomembno globalno vlogo, ki bo odražala gospodarsko moč unije. Ukrepati moramo, poenotiti naše sile, ukrepiti tudi našo, naše zmogljivosti na področju obrambe. Zato Slovaška podpira trajno strukturirano sodelovanje na področju varnosti in obrambe ob hkratnem zagotavljanju komplementarnosti med Evropsko unijo in NATO če želimo biti globalno relevantni, to pomeni, da moramo prav tako ostati zavezani našim dolgoročnim prioritetam. Ne želim biti ekskluziven klub, temveč eh, ponuditi priložnost tistim, ki izpolnjujejo kriterije in celo tistim, ki so morda kdaj odšli. To je v našem strateškem interesu, sicer bo nekdo drug zapolnil ta vakum okrog nas. Globalno pa obenem pomeni tudi, da imamo ustrezno pomembno gospodarsko moč, ki temori na močni valuti in na svobodni, temveč pošteni mednarodni trgovini. Evropska unija mora ostati šampion na tem področju. Kot tretje, biti moramo odkriti z našimi državljani. Našim državljanom ne moremo obljubljati življenja brez problemov, brez trdega dela, brez izzivov. Evropska unija nima čarobne svetilke, ki bi reševala vse težave. Lahko pa državljanom ponudimo verodostojno vizijo prihodnosti in to vizijo potem spremenimo v otepljive rezultate in dejanja. Naši državljani in predvsem naši mladi morajo občutiti, da je Evropska unija njihova, da Evropska unija ni eh, nek eh, domišljski oddaljen Brusel, temveč smo mi vsi skupaj Evropska unija. Prav tako moramo izpostaviti tiste, ki nas prepričujejo v drugačno stanje. Izvati jih moramo z dejstvi. Evropska unija je danes močna, velika skupnost, ki nam zagotavlja kolektivno identiteto, saj EU ponuja tudi nekaj osebnega, pa vendarle to nikakor ne oduzema naše nacionalne ali osebne identitete. Naša enotnost mora biti enotnost vrednot ob hkratni raznolikosti naših nacionalnih, regionalnih in lokalnih kultur. In na zadnje, še četrti element. Prihodnost. Ob bližajočih se evropskih eh, volitvah vi, evropske politične stranke, imate priložnost ponuditi novo, realno vizijo naše unije – Evropska razprava je postala zelo živahna, zelo intenzivna na številnih ravneh, političnih, državljanskih, nacionalnih, regionalnih. Zahvala gre tudi predsedniku Makronu, ki je spodbudil to razpravo s svojo lastno vizijo prihodnosti, s katero se strinjam. Ne moremo ostati ujeti v tem statusu quo, ne moremo se prepustiti malodušju. Našo unijo moramo prenoviti in na nas, voditeljih, je, da poiščemo skupno pot, pot, ki ji bodo lahko naši državljani zaupali, ki jo bodo podprli, kajti potrebujemo svobodo, potrebujemo napredek. Zaščititi moramo Evropsko unijo, zaščititi moramo štiri svoboščine, ki so v osrčju evropske integracije. Potrebujemo vse evropsko razpravo o tem, kakšna naj bo naša strategija, kakšne naj bodo naše aspiracije do sredine tega stoletja. Evropska unija bo vsekakor morala skozi veliko preoblikovanja v smeri podnebno neutralnega gospodarstva. Potrebujemo tranzicijo, ki bo socialno pravična do naših državljanov, ki bo poštena do naših podjetij. Pomembno vprašanje za prihodni razvoj evropskega gospodarstva je tudi digitalizacija in avtomatizacija. Po eni strani vlada velika skrb, da ljudje ne bodo imeli dovolj dela, ker jih bodo namestili roboti. Po drugi strani vladajo veliki pomisleki glede pomankanja usposobljenih delavcev na trgu dela. Ampak v prihodnje jih bomo potrebovali še več. Najboljši dokaz za to je to, da države z največjim deležem robotizacije izkazujejo najnižjo stopnjo brezposelnosti. Japonska, Nemčija, Singapur trenutno imamo približno 151 robotov na 10 tisoč delovnih mest na Slovaškem, kar je več kot eh, polovica evropskega povprečja in najvišja raven v srednji in vzhodnji Evropi. In ne bi se smeli bati tehnoloških sprememb. Sprejeti moramo le pametne in odgovorne politike. Če želimo biti odkriti glede naših aspiracij za prihodnost, potrebujemo jasna orodja, kot je naslednji večetni finančni okvir. Trenutni evropski proračun predstavlja le en odstotek BNP-ja EU. Z osredotočenjem proračuna na nove izzive pa se ne smemo odreči kohezijski politiki. Pozivi k njenemu nižanju v naslednjem večetnem finančnem okviru kaže na napačno razumevanje vloge kohezijske politike. Namreč ravno kohezijska politika je tista, ki omogoča revnejšim regijam, da se približujejo bogatejšim in da zagotavljajo rast tudi v težkih časih. Omenil sem, da moramo govoriti tudi o naši prihodnosti. Prosim vas, kako lahko govorimo o novem večletnem finančnem okviru brez jasne vizije, kakšna naj bo Evropska unija? Menim, da ni pravi pristop ta, da najprej vidimo, kakšen bo proračun in na podlagi tega se potem odločamo, kaj bomo s tem proračunom počeli. Menim, da bi se morali lotiti zadeve drugače. Najprej moramo določiti, kaj želimo doseči v naslednjih 10, 15, 20 letih, kakšne so naše prioritete, potem pa se odloči, odločimo, kakšen proračun potrebujemo za naše prioritete. To je pristop, ki mi je bistveno bližji od tega, kar počnemo v tem trenutku. In ko govorimo o novih tehnologijah, zelo odkrito moramo povedati. In tu ne govorim o Evropskem parlamentu, govorim na splošno. Na evropski ravni ne bomo ujeli razvoja na tem področju. Vedno na nek način zamujamo. Soočamo se z digitalno revolucijo, nismo pa sposobni sprejeti revolucionarnih sprememb v regulatornem okviru. Vedno zamujamo, vse čas skušamo regulirati nekaj, kar ljudje že uporabljajo, in včasih stvari reguliramo na način, da preveč preskriptivno zadeve omejujemo in potem se jočemo, zakaj nismo na isti ravni kot ZDA ali Azija, kjer je inovacijsko okolje bistveno bolj razvito, mi pa smo še vedno razdaljeni na 27, 28 različnih regulatornih okvirov. Tako da mislim, da moramo premisliti o fleksibilnejšem regulatornem okviru in da ne reguliramo vsake male podrobnosti, ki se nam dogaja v življenju, kajti to ne more biti prihodnost ob digitalni revoluciji. Potrebujemo določena temeljna pravila, potrebujemo okvir, ki bo dovolj fleksibilen, kajti mi, politiki, ne moremo ukrepati tako hitro, kot se odvijajo tehnološke spremembe. In zato pravim, ko govorimo o industriji 4.0 moramo vedeti, da naše države članice potrebujejo potem tudi vlade 4.0, kajti v nekaterih so te na ravni 2.0, nekatere 3.0, nisem pa pripričan, ali imamo, ki je že vlado na ravni 4.0, ki bi odražala potrebe prihodnosti. Dame in gospodje, evropske volitve se hitro bližajo in mobilizirati moramo svoje sile v boju proti lažnim novicam, hibridnim novicam, grožnjam in kibernetski propagandi. Ljudje se morajo zavedati pomena Evropske unije za njihov vsak dan. Razumeti morajo, da so volitve pomembne, da imajo smisel, da je to njihova edina priložnost usmerjati Evropsko unijo in da naj ne dovolijo drugim, da govorijo v njihovem imenu. Veliko dela nas čaka in naj zaključim svoj nagovor z besedami enega od ustanoviteljev Evropskega povezovanja, Žana Moneja. Ljudje spremembo sprejemajo le, ko se soočajo z nujo in nujo prepoznajo le, ko se jim dogaja kriza. Biti moramo pogumni in odločni. Spremembe so nujne in Evropska unija mora na podlagi teh sprememb postati privlačna za vse. Unija, ki se bo sposobna učiti iz svojih preteklih napak, da se na ta način pripravi na prihodnost. Še enkrat Naj ponovim. Potrebujemo vizijo unije, ki bo privlačna, ki ji državljani lahko zaupajo in ki jo lahko podpirajo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik vlade, za vaš nagovor. Naslednji govornik je predsednik Evropske komisije, Jean-Claude Juncker. Gospod premier, gospod predsednik. Naj vam zaupam skrivnost. Nocoj sem bolj malo spal zaradi gospe May, ampak dovolj dolgo, da sem lahko sanjal o Slovaški in o Bratislavi. Zakaj? Zato ker po pogajanjih sinoči z gospo May sem se spominjal Evropskega vrha v Bratislavi septembra 2016, tri mesece po odločitvi britanskega ljudstva, da zapustijo Evropsko unijo. Vaša vlada, eh, katere član ste takrat bili in eh, veliko zasluge tudi vam, kar zadeva uspeh slovaškega predsedstva. Slovaška vlada torej je takrat sprejela zamisel, da prvič v zgodovini organizira evropski vrh 27-terice, kajti evropska vlada, eh, slovaško, eh, slovaška vlada, slovaško predsedstvo je takrat eh, prepoznala potrebo potem, da se začnemo pripravljati na Brexit. To smo tudi storili v Bratislavi in takrat sprejeli načrt iz Bratislave. Lepi spomini me vežejo na ta vrh v Bratislavi saj je ta vrh potekal nekaj dni po nagovoru o stanju v Uniji, tu v tem eh, zboru. In prvikrat in verjetno zadnjikrat je 27, vseh 27 predsednikov vlad pozdravilo osebino tega mojega nagovora. To se eh, ni zgodilo nikoli prej, se verjetno ne bo zgodilo nikoli več, ampak to je bil en velikih trenutkov v mojem malem političnem življenju, torej ta vrh v Bratislavi, ki nam je omogočil, da smo pogumno in odločno in eh, državniško naredili korak v smeri evropske prihodnosti, čeprav so nekateri takrat napovedovali, da te prihodnosti po britanski odločitvi ne bo več. No, takrat smo se dogovorili o pogojih in posledicah izstopa iz Združenega kraljestva iz Evropske unije in na eh, nocoj oziroma vsi noči, eh, po noči sem dejal, da je bila priložnost dana, vendar druge priložnosti ni. Priložnost je zdaj in zato pozivam Britance naj spremejo ta dogovor. Dogovor, ki velja na ravni celotne unije. V imenu komisije bi se vam rad eh, zahvalil, Peter, za vso podporo, ki nam jo slovaška vlada vse čas eh, nudi. Še posebej bi rad izpostavil prizadevanja slovaške na področju direktive o napotenih delavcih. Gre za pomemben korak. In eh, isto velja tudi za ustanovitev evropskega urada za trg dela. Število vlad, ki si želi gostiti ta organ, je bistveno večje od števila vlad, ki je takrat podprlo ustanovitev Evropskega bančnega organa. Veseli me, da ste izpostavili socialni stebr EU. Več premijev, ki bo to izpostavilo, ne le tu, tudi na Evropskem svetu, eh, ne le tu, torej, ampak tudi na ravni sveta, manj eh, izoliranega se bom počutil v Uniji. Slovaška vlada namreč nam je zelo pomagala pri vzpostavitvi socialnega stebra v, na posebnem vrhu v Göteborgu. In, eh, tistim, ki to vse čas izpostavljajo. Izpostavljam tudi to, da ideja o enotni minimalni plači širom EU ni nekaj, kar se je rodilo včeraj. To je ideja, o kateri razmišljamo od samega nastopa mandata te komisije in želel bi si, da bi to obveljalo čim prej. Enako velja tudi za uzakonitev minimalnega dohodka v vseh državah članicah. Na začetku ste dejali, da se je treba najprej dogovoriti glede politik, potem pa o tem, kako bomo financirali te politike. To je točno to, kar je bil tudi pristop komisije. In pravite, da ne smemo niti mimo dejstva, da je potrebno ohraniti kohezijsko politiko. Sam sem velik zagovornik kohezijske politike, ampak če se bomo najprej dogovorili glede politik, je bilo potrebno upoštevati in to ste izpostavili tudi sami, da politike inovativnosti, posodabljanja, digitalizacija, evropska obramba, vse te politične odločitve so, smo sprejeli in eh, če nismo spremenili kohezijske politike, ki je nujna in SKP, ki je potrebna, bi to zahtevalo 1,41 eh, odstotkov eh, BNI-ja kot proračun. Tudi tvoja vlada, čeprav si zelo proevropsko osmerjen, ne bi sprejela takšnega proračuna in zato je bilo potrebno sprejeti pomembne spremembe in to smo tudi storili. Slovaška trenutno predseduje Višegrajski skupini. In želel bi si, da to priložnost izkoristite tudi za to, da prispevate k zaključku nekoristne razprave, ki zdaj poteka med vzhodom ali centrom Evrope in zahodom Evrope. Evropa mora dika dihati z dvema ključnima kriloma in uh, Zato je pomembno, da se ti dve pljučni krili ne bojujeta proti istemu telesu. Vsi moramo podati svoje prispevek. Ni le komisija, eh, svet in eh, nekaj držav na zahodu, ki so odgovorne za to konfrontacijo. Tako da vas pozivam k temu, da Izkoristite priložnost, ki jo ponuja vaše predsedovanje Višegrajski skupini, da prispevate k rešitvi te problematike. Veste, za tiste izmed nas, ki prihajamo z Zahoda, ki smo mladi ali poskušamo ostati mladi, vemo, da Slovaška ni neutralna država. Star sem bil 13 let, ko je potekala Praška pomlad, to je bila tudi Bratislavska pomlad, prvi dogodki takrat so se zvrstili ravno na Slovaškem. In menim, da zato tej državi dolgujemo še posebno pozornost, še posebno ljubezen, ki izhaja iz eh, teh izkušenj in eh, iz skupnih aspiracij. In zato naj Slovaška ne meni, da Evropa ne mara Slovaške, kvečemu obratno in želel bi si tudi, da Slovaška postane bolj naklonjena Evropski uniji. Obstajajo dogodki, zgodovinski dogodki, ki so malo znani. Čehoslovaška vlada v egzilu in skupaj z drugimi srednjeevropskimi vladami v egzilu takrat je v bistvu bila med tistimi, ki so zarisali prvi osnutek Evropske unije. Gre za malo znano besedilo in na koncu tega besedila je stavek, ki me je vedno znova navdušil. Te predsedniki vlad v egzilu so zapisali, da si želijo, da bi nas nekega dne tudi zahodnoevropske države, da bi se nam vzhodnoevropske države pridružile pri ustanovitvi Združene Evrope. Zgodovina je hotela drugače, ampak kot vemo, in kot sem dejal, so bili ravno srednji evropejci tisti, ki so bili prvi, ki so naredili korak v smeri družene Evrope in zato mislim, da je na nas vseh, da to pot nadaljujemo skupaj. Hvala. Merci, Hvala lepa, Jean-Claude. Sedaj sledi razprava, najprej govorniki v imenu prične skupine, najprej gospod González Pons v imenu Evropske ljudske stranke, izvolite. Hvala, gospod Juncker, za vaše besede, hvala tudi gospodu premijeju, hvala, da ste prišli k nam v parlament in da ste predstavili svojo vizijo Evrope. Strani Evropske ljudske stranke se vam zahvaljujemo za vaše sporočilo in za vaš jezik. E, omenili ste tudi umor novinarja Jana Kučjaka in njegove partnerke, ampak omemba ni dovolj. Svoboda medijev je eden izmed stebrov demokracije in pravne države in ko je umorjen novinar, to vpliva na vse. V Malti še nihče ni prevzel odgovornosti za smrt Dafne Karuana in tudi to globoko obžalujemo. Na Slovaškem je odstopil Robert Fico, ampak razen tega tudi ni bilo veliko napredka. Zakaj še niste prišli do konca preiskave? Kaj vam ovira to, da bi zaključili to preiskavo? Zelo nas skrbi tudi retorika nekaterih članov vaše koalicije ali pa kandidata za predsednika. Še vedno uporabljajo jezik sovraštva do opozicije, do tiska. Kaj boste naredili vi za to, da bi to spremenili? Ste res zavezani boju proti ekstremizmu in pa boju proti sovraštvu? Um, sovraštvo izražajo tudi nekateri, ki so vam zelo blizu. Časi so težki za Evropsko unijo. Ne vemo, kam nas bo pripeljal Brexit, čez atlantski odnosi so pod vprašanjem. Ruska vlada nas želi oslabiti, nas želi razdeliti. Imamo nikoli prej videno krizo migracij, tega nismo doživeli nikoli po letu 1945. Eh, to so veliki izzivi in eh, zato se moramo teh eh, izzivov lotiti na združen način. Zdi se, da vaša vlada počne ravno nasprotno. Vaš govor tu je ena stvar, vaša vlada na Slovaškem pa počne ravno obratno. Zanima me, kakšno je res vaše stališče? Je vaše stališče ta govor, ki smo ga slišali, ali pa to, kar počne vlada na Slovaškem? Ali ste res zavezani večji evropski integraciji? Ali eh, podpirate članstvo vaše, organ, vaše države v organizaciji NATO določena vprašanja v zvezi z vašo državo nas skrbijo. Eh, nekaj od tega, kar ste povedali, ni v skladu z dejanji vaše vlade. V Evropski ljudski stranki je jasno, Evropsko unijo treba zgraditi na osnovi konkretnih dejanj, na osnovi državljanov, lepi govori o Evropski uniji niso dovolj, če imate potem v državi najslabše vodeno kmetijstvo v celotni Evropski uniji. Potrebujete ambicije, potrebujete um, realistične predloge. Ne morete pa voditi nacionalne politike um, in nekakšno soočenje z Brusljom. Nacionalni populizem je velika grožnja. Mm, nekatere ideološke bitke, nacionalne ideološke bitke so tudi evropske ideološke bitke. Podobno velja za Venezuelo. Oni se tam borijo za demokracijo, za pravno državo, tudi za hrano, nažalost. Vi še niste priznali eh, začasnega predsednika Venezuele, gospoda Guaidoja, in zato ste se postavili ob bok državam, kot so Rusija in Iran. Kako dolgo bo še trajalo, gospod Pelegrine, da se boste postavili na stran ljudstva, ki strada in ki nima na voljo niti zdravil? Prav imate, evropske sanje si, zaklu, si zaslušijo naše ambicije, treba je oživiti idealizem, treba je oživiti stik z državljanom. Očitno nekaj počnemo narobe. Vedno več je državljanov, ki se obrača k populističnim in ekstremističnim gibanjem. Gospod Pellegrini, ne smete dvomiti v to. Nacionalsocializem je največja grožnja, ki lahko danes zasenči evropske sanje. Gre za nacionalni populizem. Veliko je grožen, ampak nobena ni tako uničujoča kot tista, ki prihaja ravno od znotraj iz eh, nacionalpopulizma. Mm, tudi v Evropski uniji imamo veliko takšnih glasov in del vaše odgovornosti, kot vas je spomnil predsednik Juncker, eh, je to, da se proti temu borimo. Vi boste v svetu k malu prevzeli pomembno ulogo, eh, predlagati boste morali tudi kandidata za komisijo. In mi ne želimo kandidata, ki je že prej sodeloval v evropskih volitvah, želimo, eh, ne želimo kandidata, ki ne bi dobil podpore na evropskih volitvah, eh, ne želimo nekoga, ki bi bil usiljen eh, od zunaj. Evropske volitve bodo izredno pomembne. Pri tem je upo treba upoštevati vse glasove, tako manjših, kakor tudi večjih, kajti veličina Evropske unije se skriva predvsem v njeni enotnosti. Holzer. Hvala lepa v imenu socialistov, dobi besedo gospod Vajden Holzer. Gospod premije. Vaš govor je bil zelo navdihujoč. Zanimivo je bilo slišati, kakšne predstave imate o, Evrop o prihodnosti Evropske unije in o vaši državi. Vaša država leži na ločnici med Zahodom in Vzhodom. Dolga leta ste bili ločeni z eh, železno zaveso. zaveso. Istočasno pa ste ob Donavi. To je ena izmed najpomembnejših eh, žil v Evropski uniji. Eh, Slovaška je v zadnjih desetletjih doživela veliko. Um, prišlo je do miroljubne ločitve Češko-Slovaške. Slovaška je doživela pomemben eh, gospodarski razcvet. Kot prvi ste izpolnili konvergenčne kriterije za uvedbo evra in to je prispevalo k vašemu gospodarskemu razvoju. To je bilo dobro, vaša država je postala pomembna država v Evropski uniji. To ste dokazali tudi ob svojem predsedovanju pred dvema letoma. Ampak ker je veliko svetlobe, je tudi veliko senc. Že dolgo časa se pojavljajo govorice o vplivu mafije in korupcije na vlado Slovaške, tudi v povezavi z evropskimi sredstvi. Novinar Jan Kučjak je želel vse skupaj raziskati in je zato moral plačati za življenjem. Um, um, njegov umor in umor njegove partnerke je zbudil Evropsko unijo, mobiliziral je slovaško prebivalstvo in prišlo je do določenih političnih posledic. Evropski parlament je v okviru odbora Libe vzpostavil poseben odbor, ki se ukvarja z takšnimi dogodki, do katerih ni prišlo samo v vaši državi. O delu odbora bomo glasovali na naslednjem plenarnem zasedanju. No, uh, vaše delo je dosedaj. Uh, pozitivno, nekaj napredka je bilo doseženega tudi pri preiskavi smrti novinarja, vendar pa še nismo prišli do končnega rezultata. Treba je zato sodelovati tudi za Europolom, ampak obstajajo dvomi, ali je preiskava potekala tako, kot je treba. Pojavljajo se tudi vprašanja v zvezi za svobodo tiska in pa neodvisnosti sodstva. Prosim vas, da tukaj ne popustite. Prosim, da podpirate Evropski parlament pri vzpostavitvi mehanizma za spoštovanje pravne države. Ta mehanizem mora omogočiti stalno evalvacijo spoštovanja načel pravne države in to nam smete razumeti kot umešavanje v vaše notranje zadeve. Spoštovanje pravne države je potrebno zato, da zagotovimo varnost državljanov. Ne želimo pritikati vaši državi, gre samo za skupno razumevanje pravnega reda. Samo na ta način se boste lahko vzhod in zahod bolje povezala med seboj. Gospod eh, Juncker je govoril o obeh ključnih krilih Evropske unije in eh, zato je treba kritično oceniti tudi zahod. Pogosto na vzhod zahod gleda kot eh, na nekaj, kjer lahko hitro dobi uh, Eh, dobiček ali pa poceni delovno silo. In dolgoročno gledano to ni dobro, ne za vzhod, ne za zahod. Prav tako ni pozitiven beg možganov zaradi selitve delavcev. Z ustanovitvijo Evropske agencije za delo bi lahko uravnavali takšna neravnotežja. Mi vas podpiramo pri takšnih prizadevanjih. Um, Če ne bomo imeli takšnih pobud, se bo Evropska unija razdelila. Potrebujemo dolgoročno vizijo, ne pa kratkoročne izzive. Potem tudi naših ciljev na področju podnebnih sprememb ne smemo odlagati za kasnejši čas. Podnebne spremembe se ne zaustavijo ob mejah, ampak veljajo za vse, ne ustavijo se ne ob vzhodnih, ne ob zahodnih mejah. Ehm, vendar pa morajo naše ukrepe pospremiti tudi ukrepi socialnih, socialne pravičnosti. To ni več v samo v nacionalni pristojnosti. Tukaj je potrebno evropsko ukrepanje. Vzhod in zahod se bosta povezala samo takrat, ko bomo imeli skupne rešitve. Socialno varnost, minimalno plačo, pravične pogoje v digitalnem sektorju, na delovnih mestih in tako naprej. Socialna Evropa je lahko najboljše lepilo za naš eh, kontinent, ki je v tem trenutku nekoliko razdeljen zaradi neupravičenih strahov. Vi ste pomembno prispevali k temu, gospod premije Slovaške, in eh, lahko bi k temu prispevali še več. Hvala. A nome del gruppo dei conservatori ha la parola onorevole Zitnatska. Hvala lepa. Gospa Žitnanska je naslednja v imenu EKR. Vážený pán premiér, kolegyne. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod predsednik komisije, gospod premier. Pred tridesetimi leti smo praznovali prvo širitev Nata po eh, koncu hladne vojne. No, Slovaška se takrat še ni pridružila NATO, se pa je NATO pridružila kasneje. Um, takšne evropske povezave sedaj postavljajo pod vprašaj določene skrajne stranke, pa tudi določene sile znotraj uh, Slovaške. Um, tisti, ki se, um, se želijo povezovati z Rusijo, niso naši zanesljivi partnerji. Uh, Mi bi morali dosledno sporočati slovaškemu ljudstvu, ne smemo izkoriščati strahov ali pa laži samo zato, da bi pridobili na priljubljenosti. Enostavno je mobilizirati ljudi z negativnimi, z razpihovanjem negativnih čustev, ampak eh, to lahko hitro